rad še naprej omogočali, da se pogovarjamo z vami tudi o Iranu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Belder. S tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Glasovali bomo jutri ob 12. Gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Izjava podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s 16. zasedanjem Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Gospa Ashton, beseda je vaša. Uh, Gospod predsedujoči, najlepša hvala. V veliko veselje mi je, da se danes popovdne lahko pogovorimo tudi o delu Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Pomembno je, da se pogovorimo o tem, kako bi lahko okrepili vlogo tega sveta. Kot veste, sem prejšnji teden ta svet nagovorila skupaj s številnimi zunanjimi ministri z celega sveta. Situacija v Libiji je bila zaradi očitnih razlogov ključna tema naše razprave. Vesela sem, da je mednarodna skupnost poslala zelo jasno, enotno politično sporočilo v zvezi s kršenjem človekovih pravic v Libiji. Še preden smo zasedali na visoki ravni, je svet seveda zahteval, da se opravi preiskava, da se Libijo izključi iz sveta. Generalna skupščina je to soglasno potrdila, kot veste. Vse to jasno kaže na to, da več stranske institucije, multilateralne institucije lahko delujejo v realnem času in izpolnijo svoje obveznosti. Že takrat sem povedala, da je uh, svet za človekove pravice Združenih narodov tisti, ki mora poskrbeti za to, da se vsi naši nameni in izjave začnejo uresničevati v praksi. Gospa Pele, s katero sem se srečala v Ženevi, je obrala pravo politično smer. Kajti le na tak način bomo lahko spremenili stvari v praksi. Na koncu ni pomembno, koliko resolucij sprejmemo, temveč to, kakšne rezultate dosežemo, kako ti prispevajo k izboljšanju življenja ljudi. Človekove pravice so univerzalne, to sem povedala. Povedala sem tudi, da zavračamo obtožbe o tem, da skušamo kot Evropska unija izvoziti evropske vrednote v druge države. Svoboda govora, pravica, enakopravnost, to niso evropske vrednote, temveč svetovne univerzalne vrednote. Nikar ne zapadite v pas, da ljudje drugot po svetu, Latinske Amerike, Afrika ali Aziji, kakorkoli manj strastno zahtevajo uveljavljanje svojih pravic. Zato tudi vedno govorimo proti kršenju človekovih pravic, kadarkoli se to kršenje pojavi. Priznavamo tudi, da Evropa ni vedno hodila po ravni črti, kadar je šlo za varovanje človekovih pravic, da je treba storiti veliko več na tem področju. V svetu za človekove pravice smo se seveda pripravljeni pogovarjati o naših izkušnjah, pripravljeni smo pomagati tistim, ki skušajo zagotoviti spoštovanje človekovih pravic po celem svetu. Več prednostnih nalog nas čaka za 16. zasedanje sveta Združenih narodov za človekove pravice. O teh prednostnih nalogah smo se pogovarjali tudi s svojimi partnerji. Pripravili smo pobudo o svobodi veroizpovedi. V zadnjih mesecih smo bili priča vse večjemu številu primerov nasilja in kršenju verskih pravic posod po svetu. Zato moramo poslati kolektivno sporočilo proti verski nestrpnosti, sporočilo za svobodo veroizpovedi za vse ljudi povsod po svetu. Poleg tega bomo vložili tudi resolucijo o Burmi, Mjanmaru in o Demokratični ljudski republiki Koreji v obeh teh dveh primerih je resnost kršenja človekovih pravic in število kršenja človekovih pravic resnično preveliko. Zato bi morali upoštevati tudi mnenje posebnega poročevalca Združenih narodov. Pomembno je, da se imenuje tudi posebnega poročevalca Združenih narodov za kršitev človekovih pravic v Iranu. Resno razskrbi vse slabši položaj človekovih pravic v Iranu. To je podaril tudi visoki komisarjat Združenih narodov svojo vodjo gospo Pele. Resno nas skrbi vse večje število smrtnih kazni, več kot sto letos. O tem smo se pogovarjali že med prejšnjo razpravo. Zatirajo se vsi tisti, ki uveljavljajo svojo pravico do svobode izražanja in združevanja. Mislimo, da bi se svet moral nemudoma lotiti te zadeve na pravila način, upoštevati je treba tudi to, da se situacija v tej državi hitro razvija. Evropska unija seveda pozdravlja vabilo Egipta gospe Pele, da naj poše svoje predstavnike v državo. Upam, da bo ta misija odpotovala tja brez, na, brez zamude. Tunizijske oblasti smo prosili, da skupaj pripravimo osnutek resolucije o človekovih pravicah v kontekstu tranzicije. Spoštovane kolegice in kolegi, na tem zasedanju sveta za človekove pravice pa morali govoriti tudi o Belorusiji. Skrbi nas predvsem število političnih zapornikov. Potem Demokratična republika Kongo, tam prihajajo res zaskrbljujoče poročila o kršenju človekovih pravic. Zlasti spolno nasilje nas skrbi, enako velja za slonokoščino obalo. Na, za zaključek pa naj še enkrat podarim, kako pomembno je delovanje sveta za človekove pravice tudi za Evropsko unijo pomembno je, da prisluhnemo poročevalcem, vendar so to samo inputi. Tisto, kar je na vse zadnje pomembno, pa je, ali bomo dosegli rezultate, ali bomo spremenili stvari v praksi. Predvsem pa bi morali ukrepiti Svet Združenih narodov za človekove pravice, ko gre za reševanje nujnih vprašanj. Ta proces reform se trenutno izvaja in mi se bomo prizadevali za ambiciozen rezultat. Hvala. Hvala lepa, gospa Ešton. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin za skupino Evropske ljudske stranke, gospa Andri Kjene za dve minuti. Eh, gospa visoka predstavnica, želim izkoristiti to priložnost, da podprem odločitev, ki je sprejelo splošna skupščina Združenih narodov 1. marca in sicer za zamrznitev Eh, članstva Libije v svetu za človekove pravice. Mislim, da je to pomembno tudi za tiste države, kjer pogosto prihaja do kršitev človekovih pravic. Nasplošno v mojem poročilu o svetu za človekove pravice, eh, ki smo ga sprejeli februarja 2009, eh, sem se zauzela za kriterije za članstvo za ta pomemben organ. V primeru Libije je splošna skupščina eh, delovala v skladu s tem, kar pišemo v našem poročilu in je sprejela pravočasno odločitev. Sedaj pa želim povedati, nekaj povedati o 16. zasedanju in sicer o preglednem procesu, po, eh, procesu pregleda. In sicer je pomembno, da EU in EAS eh, aktivno sodelujeta pri periodičnem pregledu, pregledu 2011 Eh, UNHCR mm, naj bi postal mehanizem zgodnega upozarjanja in preventivni mehanizem. Seveda potrebujemo tudi večjo preglednost. Treba je bolj upoštevati nevladne organizacije, civilno družbo in vse zainteresirane strani. Eh, ne nazadnje, gospa baronica Ashton, želim pozdraviti tudi ustanovitev direktorata za človekove pravice v EASU ustanovitev tega nam daje enkratno priložnost, da izboljš poskušamo tudi naše zastopanje in nastopanje v eh, svetu za človekove pravice Združenih narodov. Eh, prosim vas, da zagotovite, da eh, bo prišlo do dobrega usklajevanja med UNHCR-om in našim telesom in tako, da bomo lahko nastopali bolj enotno in učinkovito kot v preteklosti. Hvala, gospa Andrikjene, za socialistično skupino. Dve minuti, kolega gospod Howard želim eh, pozdraviti imenovanje gospe Džepoje za delegacijo v Ženevi in zelo radi bomo z njo sodelovali. Naš parlament eh, bo sodeloval pri pregledu uh, uh, torej Sveta za človekove pravice in sicer gre tudi za posebne postopke in za okrepljeno vlogo civilne družbe in to so eh, ključni vidiki, ki jih moramo na vsak način ščititi. Malo sem razočaran nad Eh, rezultati dela te skupine, eh, kaj ti potrebujemo neke, neke vrste, tudi poseben sprožilec za posebne situacije. Eh, mislim, da je bilo premalo odziva na ustrezne predloge in da bi bolj upoštevali specifične situacije v posameznih državah kar zadeva Libijo in slonokoščeno obalo, mora EU eh, e zagotoviti, da eh, kršitelji človekovih pravic ne bodo ušli eh, kaznovanju. Želim postaviti tri konkretna vprašanja. Kar ste povedali o Demokratični republiki Kongo ali bo Evropska unija Eh, eh, podprla imenovanje, imenovanje posebnega poročevalca. Zato potem ali ste mnenja, da je treba pač eh, tudi oceniti, ali so izpolnjeni mednarodni mednarodno veljavni pogoji, kar zadeva Gulčlenovo poročilo in situacijo palestincev in predvsem tudi eh, pridržek Pakistana, kar zadeva 40. člen o civilnih in političnih pravicah, kako bo delovala EU na tem področju. Mislim, da zavrznitev članstva Libije v svetu za človekove pravice je tudi presedenčni primer, pomemben primer in v teh mračnih dneh je to pravzaprav zelo pozitiven znak. Hvala. Sedaj pa za skupino Alde eno minuto, gospa Šakje. Hvala, gospod predsedujoči, visoka predstavnica, kolegice in kolegi. UNHCR lahko eh, obravnava kršitve človekovih pravic v različnih državah, Burma, Iran, Libija in tako naprej, preveč jih je, da bi jih vse navedli. Pa tudi horizontalne vprašanja, kot so pravice LGBT in tudi zagovornikov človekovih pravic. UNHCR je v podobn, podobni poziciji kot EU, ko deluje kot globalni akter, ampak oba organa imata isti problem, pomankanje kredibilnosti, dvojni standardi in eh, prepočasno odzivanje. EU doslej eh, ni ustrezno eh, obravnavala določenih vidikov človekovih pravic, naprimer svoboda tiska in tako naprej. Libija je bila upravičeno eh, eh, oziroma so jo upravičeno zamrznili članstvo v tem pomembnem organu. Sedaj pa za zelene in dve minuti gospa Avtala. Hvala, gospod predsedujoči z odločno in pravočasno akcijo do Libije je UNHCR res pokazal, da lahko sprejme ukrepe, ko je to potrebno in da lahko pokaže, da se lahko povežejo različne regionalne skupine in da eh, ni nujno, da se deli eh, ta organ. Danes ni več razlogov za to, zakaj akcije za Iran, eh, Severno Korejo, Demokratično republiko Kongo in tako naprej ne bi lahko sprejeli sledile kot naslednji taki primeri. Ta čas je pomemben tudi iz drugega razloga. Prvi obsežen pregled delovne metode tega sveta prihaja do zaključka. Tako kot kolegi sem tudi jaz razočarana zaradi dejstva, da svetu ni uspelo povdariti pomena tega pregleda. EU je sicer se dobro pripravila, ni pa dobila podpore drugih, vendar neodvisnost eh, komisarja za človekove pravice in tudi eh, posebni postopki so še naprej ohranjeni in to je na vsak način napredek. V prihodnjih razpravah v tem svetu mora Evropska unija eh, spostavljati tudi zavezništva z drugimi partnerji in razen tega mora tudi prisluhniti in biti pripravljena sprejemati kompromise. Mislim, da je visoka predstavnica zelo nas, dobro nastopala pred nekaj tedni na tem srečanju in k temu vam čestitam bi ste res uh, imeli zelo impresivn nastop. Zadnja točka. Uspešnost EU. Po eh, direktoratu za človekove pravice v EEAS eh, bo delegacija EU v Ženevi lahko odigrala pomembno vlogo na področju človekovih pravic v svetu. Ampak treba je povečati uh, vire za to, ta, ta direktorat in treba je človekove pravice vključiti v vse politike. Uh, na vsak način se mi zdi, da je to zasedanje naslednji teden kritično in zelo pomembno. Hvala, gospa Avtala. Sedaj pa za Evropsko levico, Nordijsko levico, minuto in pol, gospod Majer. Hvala, gospod predsedujoči, gospa Ashton. Vi ste nastopili funkcijo v času, v razvranem času zaradi finančne krize, krize zaradi um, živil, prehrane, energetske krize in sedaj se soočamo z arabsko revolucijo. Za vas je pravzaprav zelo težko uh, Eh, nuditi neko temeljno usmeritev, ko, eh, dokler govorimo, eh, ker nas je dereguliran trg pahnil v globoko krizo, tako države v razvoju, kot tudi razvite države. In ta kriza še dolgo ni končana. In tu nuditi neko usmeritev za vso človeštvo prav gotovo ni enostavna naloga. In ta problem eh, nas seveda zaposluje. Instrumentalizacija človekovih pravic strani EU in tudi v eh, sos sedskih odnosih, eh, sedaj, ko doživljamo revolucijo v Severni Afriki, mislim, da to zasluži temeljn razmislek. Vi ste pristojni za zunanjo politiko EU in eh, doslej smo se nekako bolj zanimali za svobodno trgovino za človekove pravice, bodi si v Tuniziji, bodi v Egiptu, nismo uporabili drugega člena sporazuma o pridružitvi, tudi ne napram Gaddafiju, Netanjahuju in drugim nismo ustrezno zagovarjali človekovih pravic, vendar moramo povedati, da je treba absolutno spoštovati človekove pravice, če sprejmemo sporazum o pridružitvi z določeno državo članico. Hvala lepa, gospod Majer. Sedaj pa ima besedo gospod Savrakos v imenu skupine EFT κυρία Άστον, δεν θα πω ότι οι άνθρωποι είμαστε υποκριτές. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa Ashton. Ne bom dejal, da se ljudje obnašajo grozno, vendar pa obstaja veliko nasproti, celotna tehnologija po svetu in vsi mi skupaj pravimo, da je treba zagovarjati zašito človekovih pravic in vedno znava pride do napak tudi v OZN. Človeštvo je naredilo velik napredek v tem smislu. Pozdravljam 16. zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice in upam, da bomo na podlagi naših izkušenj lahko sprejemali res pomembne odlič, odločitve. Že 40 let delam kot pravnik in prepričan sem, da je spoštovanje človekovih pravic življensko pomembno vprašanje. To pa se ne zgodi kar tako, zato moramo sprejemati tudi politiko na tem področju. Sedaj gremo na sklop govornikov v lastnem imenu. Besedo ima gospoda, gospa Vajd. Hvala lepa. Gospa Ashton, Svet za človekove pravice Združenih narodov eh, je, je edinstvena platforma za pospeševanje demokra eh, demokracije po svetu. To je zelo pomembno. Eh, svet je upravil pomembno delo, kot naprimer to, da je poslal misijo v Egipt. Pogosto pa, ga, pa mu tudi očitajo, da ne reagira pravočasno. In, svet mora izvajati in imeti na voljo mehanizem za svoje delovanje in se spopadati s problemi kot tisti, ki so v Iranu, v Rusiji in druge. Lepo prosimo, če lahko govorite nekoliko počasneje, prosim. Kaj ti tolmačem vam, tolmačem vam je zelo težko slediti. člani tega sveta morajo ohranjati aktivn dialog tudi med eh, svoj, eh, svojimi sestanki. Politika eh, skupine in ta pristop je potrebno odpraviti kajti to vodi v selektivno razpravo o problemih, kar spodkopuje eh, politično verodostojno sveta. Drugič, ta svet bi moral spostaviti aktivniški, aktivnejši dialog s civilno družbo, zlasti pa želim povdariti potrebo, da igra aktivnejšo vlogo in sicer, ko je potrebno govoriti z enim glasom. Zato pozivam visoko predstavnico, da zagotovi zelo široko zastopanost. Eh, prek celega spektra Združenih narodov. Potem je tu tudi delo Visokega komisarjata Združenih narodov in uloge eh, za pospeševanje eh, mirovnega procesa v, eh, na Bližnjem vzhodu. Potrebno je prepričevati politični radikalizem, ki spodkopava eh, stabilnost. Zato bi bilo potrebno poleg eh, misije v Egipt predvideti še druge misije, eh, kajti ponekod je politični kontekst še zapletenejši. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je gospod Lajfrid. Hvala lepa, gospod predsedujoči visoka predstavnica, kolegice in kolegi, človekove pravice in enakopravnost je dosti preveč pomembno za nas, da bi dopustili, da se s temi igra, da se odvija igra moči na tem področju, kaj ti gre za zelo pomembne vrednote. To zahteva naše prizadevanje in vas naš trud. Zato je pomembno, da mednarodna skupnost hitro in učinkovito deluje na tem področju. Mislim, da je svet za človekove pravice na pravi poti. Videli smo, kako je delovala misija v Tuniziji, v Egiptu. Vse to je imelo pravi smisel in mislim, da je pravi trenutek, da smo to pokazali. Res pa je tudi, da misije, resolucije in dogodki morajo imeti posledice na terenu. Tukaj imate prav, gospa visoka predstavnica. Poskrbeti moramo za izvajanje in za ukrepanje. Zato je tudi potrebno, da združeni narodi sprejmejo to da je situacija v Evropski uniji po Lizbonski pogodbi drugačna, kot je bila prej. In zato vas prosim, gospa visoka predstavnica, da poskrbite za to, da tisti, ki so se označili za naše, ki se imenuje za naše prijatelje in ki jih imamo, zato tudi mi, upoštevajo to pri pogajanjih in da jih v prihodnosti tudi spomnite na to, da so naši prijatelji in da ne bodo postili Evropske unije septembra na cedilu. Najlepša hvala, gospod Lajtfrid, sedaj pa ima besedo gospod Görenc za eno minuto. Gospod predsedujoči, v tej razpravi še enkrat povdarjamo pomembnost pogodbe. Monsieur, monsieur Gerens. Gospod Gerens. Prosim, prosim, če se vključite. Moj mikrofon je vključen, pravi govornik. Da? Potem pa nadaljujte, prosim bom še enkrat začel znova. V tej razpravi bomo še enkrat povdarili pomen eh, te pogodbe na enakopravni podlagi, enakopravnost med državljanskimi, temeljnimi in drugimi pravicami, tudi človekovimi pravicami. Dejstvo pa je, da eh, temu v praksi ni vedno tako. Zakaj ne moremo priti do te druge generacije človekovih pravic? In eh, klasične človekove pravice, ki so išle iz francoske revolucije, institucije so kodificirane, kar pa žal ni primer socialnih pravic. Vendar ne smemo obupati, Evropska unija ima na voljo veliko instrumentov zlasti na ravni, na ravni Združenih narodov, tako da lahko eh, ima na voljo že eh, veliko eh, tovrstnih eh, aktov, potrebuje pa še dodatne lahko tudi rečemo, da te zahteve sedaj postajajo nekoliko manj iluzija. Hvala. No. Hvala lepa, gospod Gorenc. Sedaj pa ima besedo gospod Migalski. Eno minuto. Bardzo, pani komisarz. Hvala lepa. Priznam, da nisem bil goreči pristaš Eh, te funkcije, ki jo danes eh, zastopate, vendar pa so eh, me presenetili zlasti trije elementi, trije vidiki v vašem prispevku, ki jih želim izpostaviti in pohvaliti. In poudarili ste pomemben vidik človekovih pravic. Tu je, tu je stanje v Libiji, v različnih Iranu in drugih državah. Tako da se moramo glede tega zadeniti. Poudarjali ste tudi boj proti verski nestrpnosti in eh, zato se spodbuja države članice, da se soočajo s tem, eh, s tem vprašanjem. Tretjič je eh, tu. Tudi, so tu tudi kontakti z, Belorus, z Belorusijo, kjer so kršene človekove pravice in eh, dobro je, da podpirate to akcijo za ustanovitev posebnega odbora. Hvala lepa, gospod Megalski. Besedo ima gospod Mičo za dve minuti. Gospod predsedujoči, pozdravljam to priložnost, eh, da lahko sodelujemo v tej razpravi in eh, tudi predstavitev visoke predstavnice včeraj o vprašanjih Libije. Šest milijonov eh, judov so umorili v drugi svetovni vojni tu v Evropi med obema vojnama, prvo in drugo svetovno vojno. 60 milijonov je umrlo 60 milijonov evropejcev oziroma je bilo obitih 60 milijonov evropejcev. In eh, po tem, kar je objavil Economist, obstaja 100 eh, milijonov žensk manj zaradi abortusov, ne zato, ker bi bilo ogroženo zdravje teh žensk, ampak enostavno zato, ker je ženska. Včeraj je bil dan žena in vendar se o tem tu ni govorilo. Kdaj bomo eh, znali biti politično korektni, da, ne bomo odvrnili, da se ne bomo ozrli drugam v drugo smer? da sprožamo te probleme, to je resnično, resnično sramotno. In eh, predlog, predlog, eh, predlog spremembe, ki je bil eh, zavrnjen, sprašujem se, kako je to mogoče. In reči vam moram, da mi je resnično dovolj eh, te politične korektnosti, ki ne omogoča prave razprave na spoštljiv način v tej dvorani, tako da bi lahko ljudje izražali svoje različna stališča. Pozivam visoko predstavnico in jo sprašujem, ali boste sprožili to vprašanje pred Združenimi narodi. Naj sklenem. Zdi, eh, pristop eh, sodišča za človekove pravice tukaj v Strasburu, to ni eh, institucija Evropske unije. Moram reči, da so nekatere od teh odločb neverjetne in sprašujem se, kdaj se bomo mi spopadli s tem problemom in kje je teh 100, 100 eh, milijonov žensk manj, ki je bilo morjenih zato, ker so bile ženske. In nobenega nesoglasja ne bi smelo glede tega biti v, tej, v tem parlamentu. Čil. Hvala lepa, gospod Mičel. Naj vas vprašam. Sprejemate, gospod Kajzer? Uh, Dragi kolegi, med dnevom žena, mogoče niste opazili, da je v eh, tem poročilu, eh, zadevnem poročilu, eh, šlo za prispevek oziroma za poročilo, ki je predmet diskusije. Ne gre za ta. Gospod, eh, gospod predsedujoči, poznam stališče gospede Kajzer s tem v zvezi in ga spoštujem. Vendar pa moramo biti spoštljivi do razprav tukaj v parlamentu, da si lahko ljudje izmenjujejo svoje poglede. Nikogar nisem slišal eh, reči in sprožiti v tem parlamentu vprašanje, eh, ki se nanaša na spol, na abortus. Eh, in zato da ne eh, in sicer zlasti, eh, če gre za prisilni abortus. To je sramotno. Bodimo spoštljivi, ko gre za razpravo v tem parlamentu. Namreč govorimo o enotnosti v raznolikosti. Hvala, gospod Mič. Hvala lepa. Besedo ima gospa Kopa za eno minuto. Minuto in medijo. Eh, minuto in medijo. Minuto in medijo. Just, just a moment. Um, I think I, I think your intervention eh, Mislim, da bi nekateri poslanci želeli sedaj zastaviti vprašanje po tem, kar ste povedali. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, spoštovani poslanci, spoštujem poglede gospoda Mičela in prepričana sem, da večina poslancev, če ne vsi poslanci, močno obžalujejo dejstvo, da v mnogi, da. Eh, da eh, pravzaprav eh, spravijo eh, veliko število zarodkov, človeških zaroktov, zarodkov v mnogih eh, državah. I, eh, vendar pa je po, povezovanje tega vprašanja z vprašanjem reproduktivne eh, svobode nekaj drugega. In eh, Eh, to je bilo omejeno na dejstvo, da prihaja do abortusa eh, ženskih eh, zarodkov. Hvala lepa. Zahvaljujem se spoštovani poslanki za njeno izjavo. In mislim, da če bi pokazali nekoliko več spoštovanja in skušali priti do nekega skupnega eh, pogleda, potem bi verjetno lahko šli veliko dlje. Bodimo odprtega duha. Težko se mi zdi, da, zav, da parlament eh, eh naprimer za to zavrne. In poglejmo, kaj bi lahko storili, da se temu naredi konec. Namreč, ko prihaja eh, do, eh, do splavov eh, samo zaradi spola. In tu vidim probleme in o njih sem pripravljen razpravljati. Vendarle nisem nekdo, ki je človek preteklosti. Zahvaljujem se posameznim poslancem za njihova razmišljanja.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 in potrebno je narediti več, da skušamo oceniti to stanje in sicer zato, da bi ga skušali izboljšati in da poudarimo zlasti potrebno neodvisnost tega sveta, zlasti ko gre za zaščito in varstvo človekovih pravic. In eh, človekove pravice veljajo vse posod, to je nekaj čezmejnega in to moramo upoštevati. Vsi drugi dejavniki so drugotnega pomena Tudi dvojnih meril, ko gre za človekove pravice, ne smemo uporabljati. Zadovoljni smo s to resolucijo, ki, ki obsoja kršitve človekovih pravic v Libiji in eh, enako eh, smo naredili tudi, ko je šlo za nadaljevanje nelegalnih eh, naselbin v Palestini. Hvala lepa. Beseda ima gospa Esaja. Ilmaista tunnustukseni herra Mitzerin Hvala lepa. Potrebno je nekaj reči v zvezi za izjavo gospoda Mičela. Sve človekovih pravic je eh, pomeni, da je sedaj prvič možnost, da lahko pride do izražanja kritičnih pripomb. Žal pa je bila prisotna tudi dvojna morala. Na eni strani izbira, ki temeli na politizaciji vprašanj, teh vprašanj in Ugotovili smo tudi lahko, kakšna je lahko situacija in sicer v primeru Libije, potem, ko je šlo za Iran, do, za Sudan in tako dalje. Ali bi bilo potrebno tudi predvideti ustrezno zastopanost v, v tem svetu, vse to kaže na to, v kolikšni meri pravzaprav je, se je mednarodna skupnost na nek način znašla glede tega v slepi ulici. Potem smo tudi ugotovili, kako je bilo z dvemi tretjinami resolucij, ki so bile dosedaj predlagane. Eh, to je tudi razlog, zakaj svet Združenih narodov za človekove pravice pusti ob strani vprašanje žensk v arabskih državah. In delo tega sveta za človekove pravice nima, ne bo imel teže, če teh procedur ne bo izboljšal. Najlepša hvala, gospod Obijol, si ima besedo za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bi rad ponavljal to, kar so že povedali moji kolegi. Rad bi povedal, da na sejah sveta, ki se je eh, odvijala v pomembnih časih, je sodelovanje gospe Eštonove zelo pomembno. Upam, da je to dober korak naprej, da bo Evropa delovala dosledno in vidno, da bo enotno ukrepala na vseh pri vseh zadevah na področju človekovih pravic in mm, da bo v svetu sklepala zavezništva z državami in z mednarodnimi organizacijami, zato da bomo resnično videli realne napredke, kot je dejala gospa Eštonova na področju človekovih pravic. Tako bo Evropska unija lahko zagovarjala spoštovanje človekovih pravic na vseh področjih, da bo dosegla nekaj, kar lahko uživajo tudi današnje generacije, kot smo to dosegli recimo v prejšnjih generacijah z odpravo suženstva, lahko mi mogoče dosežemo univerzalno odpravo smrtne kazni. Hvala lepa, gospod Obiol. Sedaj pa ima besedo gospod Jakolino za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Nesporno je, da je neotuljiva pravica človekovih pravic samo bistvo vsa, vsake družbe, ki, želi, eh, ki se želi postaviti v bran človekovih pravic. Svet eh, v Ženevi mora slediti natančnim prednostnim nalogom, nalogam in v nasprotju s diskriminacijo z, na podlagi eh, spola rase in podobno, z vidika varstva eh, manjšin, kakor tudi ranljivih skupin. Vse to mora biti v njenem uspredju. Zlasti na svetu, tak, eh, kakršen je danes eh, in tudi z vidika nedavnih dogodkov. Po, po predstaviti gospe Ashton to še bolj ugotavljamo, Tu je tudi Lizbonska pogodba, ki eh, pravzaprav predvideva večjo odločnost Evropske unije glede tega. Solidarnost in eh, podobno, vse to eh, morajo biti glavne smernice. Libici, Maročani, Egipčani in drugi, ki želijo, ki želijo, da bi lahko v tej situaciji živeli naprej. kot sem že eh, povedal, eh, smo ocenili vaš prispevek. Danes tukaj je gospa Ešten. Eh, tu je vprašanje ver, naprimer, in glede na najbolj krvavo nasilje, ki se je zgodilo, eh, ko so bili napadani kristijani, se sprašujem, zakaj tega v vašem prispevku niste omenjali. Hvala lepa, gospod Jakolina. Sedaj gremo na sklop. Pritegnite pozornost predsednika. Gospa Nikolaj ima besedo za eno minuto. Mulcumesk, domnule prešedinte. Nuščil, da čas. Hvala, gospa, gospod eh, predsedujoči. Ne vem, če bo eh, sedaj potekajoči eh, svet uspešen ali ne. Na vsak način pa bi bilo potrebno to razpravo voditi že dosti prej, zato da bi lahko Evropska unija Eh, govorila soglasno in učinkovito. Gre tudi za sporočilo, ki ga je težko poslati, to eh, poteka tako v New Yorku kot tudi v Ženevi, vendar pa vemo, da eh, je marsikaj dosedaj bilo neuspešno. Zato je potrebno resno razpravljati o tem mehanizmu, ki, eh, ki so ga vzpostavili združeni narodi. Vendar pa je potrebno zlasti imeti na umu potrebno učinkovitost in se vprašati, ali ne bi to moral postati eden od globalnih mehanizmov za v smislu preventive, v smislu preprečevanja. Razmišljati moramo tudi o preprečevanju problemov v bodoče, eh, zato eh, moramo zauzeti drugačen pristop do človekovih pravic. Hvala lepa. Gospod Tenak ima besedo za minuto. Gospod predsedujoči, glede da, na to, da je bila Libija tudi član tega sveta in eh, in uh, Gaddafi, ki je vladal 42 let in sistematično uh, zatiral, uh, zatiral in uh, vo, imel povsem vodil povsem opresivni režim. Tu je tudi Kitajska, Saudi, Saudska Arabija, Uganda in druge države, kjer se tudi preganja, tepta človekove pravice. In eh, vi, eh, visoki eh, komisarjat, ki se veliko ukvarja z Izraelom. Menim pa, da je potrebno tu razmišljati o človekovih pravicah na ravni Evropske unije. Zavedati pa se moramo tudi za inherentno kontradikcijo, ki je prisotna. Hvala lepa. Besedo ima gospod Stevens za minuto. Hvala. Gospod predsedujoči, baronica Ashton, niste odgovorili na eh, specifično vprašanje, ki se nanaša na Iran in na ljudi, ki eh, tam doživljajo pravo torturo. In 1,5 eh, eh, milijard smo eh, uložili v obnavo Irako, vendar vsakokrat, ko sprejemamo naprimer pisne izjave z velikim soglasjem, z veliko večino, pa nas iraška vlada Eh, in eh, v Iranu ignorirajo. Gre za psihološko torturo nad temi ljudmi eh, z prek zvočnikov, z propagandnimi gesli in sicer jih s tem bombardirajo dan in noč. Preprečujejo dostop do bolnic za zdravljenje raka. Kdaj bomo rekli, ne boste več od nas dobili pomoči, če se bo to nadaljevalo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Stevenson. Besedo ima gospa Dodds za eno minuto. Uh, gospod predsedujoči, rada bi vprašala visoko predstavnico, če v luči vseh dogodkov v Libiji in tako željen par, ki želimo doseči spoštovanje človekovih pravic v Libiji, bo visoka predstavnica podprla tiste, ki živijo v Združenem kraljestvu, ki imajo svojce, ki so bili ubiti z orožjem, ki ga je dobavil polkovnik Gaddafi v Libiji in če bo podprla kakršnikoli novi režim, ki bi nastal po konfliktu v Libiji. Hvala lepa, gospa Dodds. Sedaj pa ima besedo in to je zadnji govornik, gospod Salafrank. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V kontekstu razprave, ko govorimo o razmerah človekovih pravic in v povezavi z prejšnjim njenim poročilom. Gospa Eštenova, bi vam želel zastaviti naslednje vprašanje. Mislite, da glede na okoliščine, ki so se vzpostavile v severnem delu Afrike in v regije, je sedaj najboljši trenutek za to, da odpremo delegacijo Evropske unije v Iranu? Najlepša hvala, gospod Sala Franka. Besedo ima visoka predstavnica. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava je bila zelo zanimiva. Omenili ste veliko različnih vprašanj, za katera se zauzemajo poslanci. Rada bi se zahvalila vsem poslancem za energijo in za strast, s katerima so vodili to razpravo. Že dve leti je od tega, ko je gospa Andrija Kijene objavila poročilo o delovanju Sveta žurnarodov za človekove pravice in od takrat je bilo sprejetih kar nekaj resolucij. Rada bi se zahvalila tudi za njeno delo in za delovanje opazovalcev volitev. Zelo sem zadovoljna, da bo gospa Hautala sodelovala na zasedanju Združenih, sveta Združenih narodov. Zelo pomembno je, da lahko sodeluje z njenimi izkušnjami in znanjem na tem zasedanju. Upam, da nas bo podprla pri naših prizadevanjih za to, da zagotovimo, da se bo delo sveta izboljšali. Slišali smo namreč veliko kritik na ta račun. Upam, da bomo kmalo dobili revizijo. Tega si želimo vsi. Nekateri si želijo, da bi to prenesli v New York. Tukaj lahko poslanci v sodelovanju z nami resnično veliko dosežejo. Zelo zaupam v moč gospe Hautela, ko si bo prizadevala za to. Rada bi odgovorila na nekaj vprašanj, ki ste mi jih zastavili. Začela bom z vprašanjem gospoda Havota. Uh, ki je omenil Demokratično republiko Kongo. Res je, potrebujemo posebno resolucijo in mandat glede na re, um, okoliščine. Tudi glede Pakistana smo v Demarši objavili naše stališče v členu 40. Tisti poslanci, ki ste o, govorili o svobodi veroizpovedi, naj povem, da resnično občutim tragedijo krščanskih skupnosti, kjerkoli po svetu, ko pride do tragedij. Moje stališče je, da vsi verjamemo tukaj v svobodo veroizpovedi. In v tem kontekstu je zelo pomembno, da takšne izjave čim bolj jasno podajamo, ko pride do terorističnih ali kakršnokoli drugih napadov na verske skupnosti, vključno s krščanskimi. Srečala se bom s poslanci, da se pogovorimo, kaj lahko še storimo na tem področju. In načrtujemo že razprave na tem zasedanju. Se opravičujem, da nisem tako odgovorila. Um, na vprašanje v zvezi z Ašefom. Mislim, da gre za skupino 3400 oseb in predstavniki OZN so obiskali to taborišče in ugotovili, kakšne so najpomembnejše potrebe. Verjetno zelo dobro veste, da gre za zelo težke okoliščine. In um, pregledali bomo možnosti, kako lahko izboljšamo stanje v tem taboru. Poslanec ima prav, ko pravi, mm, da je nujno, da zagotovimo, da se ne krati pravic teh oseb in da zagotovimo humanitarno pomoč. Poznam tedenska poročila, delamo na tem področju in sodelujemo z vlado na terenu, da čim hitreje rešimo to vprašanje. Strinjam se tudi s tistimi, ki pravijo, da je pomembno da pošljemo močno delegacijo v Ženevo, to je omenila tudi gospa Hautala. Omenili smo novo vodjo delegacije, pogovorila sem se z ekipo. Kot veste, smo razdelili delegacijo na dva dela, da se lahko en del osredotoči na delovanje Svetovne trgovinske organizacije, drugi del pa na delovanje agencij OZN-a. Mislim tudi, da moramo bolje in bolj učinkovito premisliti, kako delujemo na tem področju. Moramo dobiti priložnost, da se pogovorimo s partnerji po svetu, zato da skupaj ukrepamo pri najbolj pomembnih vprašanjih, za katere si prizadevamo in zauzemamo za vsi. Upam, da bomo kmalo dosegli napredek Gospod Salavrakos je omenil, da so človekove pravice način življenja. S tem se strinjam. Človekove pravice veljajo za vas, ki morate biti tukaj in ste človeško bitje. Nobenega drugega kriterija ni za to. Zato je pri vsem našem delu pomembno, da ne pozabimo na to zelo enostavno načelo vidimo veliko vprašanj, ki zbujajo veliko strasti in skrbi. Nujno pa je, da se znamo pogovarjati o teh zadevah in da v spredje postavimo naše zauzemanje za spoštovanje človekovih pravic. Glede delegacije v Iranu, tukaj še ni nobene odločitve, gre bolj za vprašanje finančnih sredstev. Še enkrat bi se rada zahvalila za to razpravo. Zagotavljam vam, da bomo storili vse, kar lahko, da bo svet za človekove pravice čim bolj učinkovit, da bomo tam dobro predstavljeni zastopali Evropsko unijo in Evropski parlament. Hvala lepa. Zakaj ste prosili za besedo, gospod Salafran? No, no nisem razumel odgovora gospe Ashton. Ne vem, če mi je odgovorila na to vprašanje. Kaj ti dejala je kot odgovor na moje vprašanje, da se odločitev preloži za kasneje oziroma mi ni odgovorila. Ne vem, nisem razumel tega odgovora. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Ashton. Gospa Ashton. Seveda, gospod Salafranka. Omenila sem, da gre za vprašanje sredstev in da se bomo o tem še odločali. Imeli bomo razpravo na svetu za zunanje zadeve, kot tudi v komisiji, tudi Evropski parlament bo sedaj nisem se še pogovarjala o tem v tem trenutku. Kot veste, se moje delo v zvezi z Iranom vrti predvsem okrog jedrske energije. Najlepša hvala, gospa Ešten. Prijeli smo šest predlogov za resolucijo o tej razpravi, glasovali bomo jutri opovdne. gospod predsednik kot vidite imamo novo vrsto vodstva.